odboru za pravne zadeve. In tretje in zadnje sporočilo. Skupina SND je predsedniku sporočila, da Renato Zuru po pred, na lasten predlog eh, je zapustil to skupino s eh, drugim petim.